señoras y señores muy buenas tardes a todos bienvenidos a la Pozdravljeni na ustanovni seji odbora za peticije. Predlagam, da kar začnemo z našim sestankom. Sam sem Glesito Gaj, sem član španske delegacije v EPP-ju. Danes veseljem predsedujem sestanku tega odbora. Ne predsedujem odboru danes zaradi tega, ker bi bil najstarejši član, namreč pravila se spreminjajo. Sekretar me je prosil, da danes predsedujem sestanku tega odbora, zato ker sem bil v prejšnjem mandatu podpredsednik tega odbora. Zagotovo je med nami veliko bolj izkušenih članov naprimer gospod Kašman, lahko bi on predsedoval, ampak sprejeta je bila odločitev in v čast mi je, da so predsedovanje zaupali meni. Kar nadaljujemo, izvolili bomo predsednika in podpredsednike v odboru. Enega kandidata imamo za predsednika odbora. Gospa Maconi, iz skupine EPP. Je morda še kakšen drug kandidat? Zdi se, da ne. Tako da, če se strinjate, lahko z aklamacijo glasujemo, glede na to, da je samo ena kandidatka. Kdo je za? Vidite, gospa Maconi, sploh ni treba glasovati z oddajanjem glasov, aklamacija je zadoščala. Jo vorrei. Najprej bi se rada na kratko vsem zahvalila, ker ste me izvolili z aklamacijo. Izvolili ste me na mesto predsednice in upam, da bom to ulogo dobro upravila in upravičila zaupanje vseh vas. Prav tako bom zagotovila kontinuiteto s predhodnim predsedovanjem temu odboru. Gre za ustanovno sejo našega odbora, zato bomo skušali biti čim krajši. Zato gremo kar na naslednjo točko. Želi kdo besedo? Če nihče ne želi besede, ampak vidim, da nekdo vendarle prosi za besedo, preden nadaljujem z delom preden se lotimo glasovanja za izvolitev podpredsednikov, dajem besedo gospodu Kašmanu. Hvala lepa, gospa predsednica. Pravzaprav sem želel besedo pri naslednji točki. Tako da, če gremo sedaj na drugo točko, bom prosil še enkrat za besedo. Allora, anche... Dobro, mesto prvega podpredsednika, samo enega kandidata imamo in sicer gospod Paljaderi. Predlagam, da glasujemo za aklamacijo brez volilnih skrinic. Gospod Kašman, gospa predsednica, najprej bi vam želel čestitati. Ampak ker gospe Pjedeli ni tu, a ste tu? Dobro. Sem želel reči, da ona sprejema to nominacijo, ampak pripriča sem, da bo sama to prav tako dobro znala povedati. In verjetno celo v grščini. Congratulations čestitke. Prosim, da se nam pridružite na predsedniškem pultu. Potem volimo drugega podpredsednika. Samo en kandidat je za drugega podpredsednika, gospod Majer. Predlagam, da postopamo enako kot prej, z aklamacijo. Congratulazioni čestitamo tudi gospodu Majerju za izvolitev. Tretje mesto podpredsednika, gospod Iturgaj, se opravičujem zaradi izgovorjave imen. Ultima. Potem pa še četrti podpredsednik edini kandidat oziroma kandidatka gospa Hankis. Quindi. Še enkrat vsem izvoljenim čestitam. Hvala lepa vsem članom odbora. S tem smo zaključili z ustanovnimi dejavnostmi znotraj odbora sprašujem vas, če ima morda kdo kakšno pripombo, želite besedo, izvolite. Gospa Auken. Øh, øh, Hvala lepa, gospa predsednica. Za besedo sem prosila, gospa predsednica, ker želim povedati dve stvari. Kar zadeva ime našega odbora, V prejšnjem mandatu smo rekli, da bo naš odbor moral dobiti nov, bolj jasen ime, naprimer peticije državljanov, ampak v nekaterih jezikih se tega imena ne da dobro prevesti. V danščini Danski državljan pravzaprav na podlagi imena ne bo razumel, s čim se pravzaprav ukvarjamo. Zdelo se mu bo, da smo absurden odbor z absurdnim imenom. Svojim državljanom moram potem doma pojasniti, s čim se ukvarja naš odbor, namreč že lahko na naš odbor nalož, predložijo prošnje in pritožbe. Zato novo predsedstvo odbora prosim, da se pogovori o imenu, tako da bi vendarle imeli ime odbora, ki bi ga razumeli vsi državljani. Druga zadeva. Morda bi bilo dobro, če bi lahko povabili tudi švedsko predsedstvo, da se vdeleži enega od naših sestankov, da se z njimi pogovorimo. Verjetno bi lahko povabili Cecilijo Malmstrom, ministrico za evropske zadeve. dobro bi bilo, če bi lahko organizirali srečanje s pristojnim ministrom oziroma ministrico strani švedskega predsedstva. Na tak način bi lahko zagotovili boljše sodelovanje in tesnejše sodelovanje s svetom. Zdi se mi, da bi res bilo smiselno, če bi na sestanek odbora povabili Cecilijo Malmstrom. Hvala lepa, tudi sama vam čestitam, gospa predsednica ampak zdi se mi, da bi se o tem morali pogovoriti na sestanku skupine s predsedstvom, s koordinatorji, ne pa tu, na tej seji. To je vse, kar sem želela povedati. Vas pa podpiramo, gospa predsednica. Øh, gospa Okon. Želela sem povedati samo to, da bi bilo smiselno povabiti švedsko predsedstvo. Lahko pa s tem vabilom še počakamo. Glede imena odbora, to pa lahko povem, da se mi zdi zelo pomembno vprašanje. Evropski parlament bi moral sprejeti odločitev v zvezi s tem. Imamo tudi spletno stran, na kateri lahko pojasnimo, s čim se ukvarjamo, kakšne dejavnosti izvajamo. Tako bi lahko bolj jasno predelili tudi svoje ime. Hvala. Ja, hvala lepa, gospod predsednica. Tudi sam bi želel čestitati. Pri tem, kar smo na zadnje slišali, bi rad dejal, da imamo resnično možnost pri švedskem predsedstvu razviti novo kulturo v tem odboru. Gotovo ni potrebno, da je vedno nazoče predsedstvo, vendar pa od sveta lahko pričakujemo, da ko so določene države prizadete zaradi peticij, da imamo tudi predstavnike sveta na vzoče. To je sporočilo, ki ga novo predsedstvo lahko poda, ne da bi vprašali koordinatorje. Kar se peticij tiče in imena, peticije to prihaja iz latinskega imena, Nemci pa imajo težave s terminom ombudsman. Pa kljub temu, v Nemčiji ne zahtevamo spremembe tega imena. Če imamo torej termin, ki ga ne razumemo in če dodamo državljanski, predjevnik državljanski, potem ne bomo spremenili stvari. Zato tudi ne moremo na hitro sprejemati odločitev. Morda pa bi predsedstvo lahko podalo predlog, kako nadaljevati s tem v prihodnosti. In še en predlog. Ne vem, ali boste naslednji teden še v Bruslju, vendar pa prosil bi, izredno bi prosil, da se novo predsedstvo hitro sestane s sekretarjatom. Imam veliko starih peticij. Zelo veliko je peticij, kjer so državljani res upravičeno razočarani, da smo prepočasni. In zato bi rad, da bi pri nekaterih peticijah stvari pospešili. Imamo tudi nekatere peticije in tukaj mislim predvsem na eno, kjer bi morali zvesti obisk v zimski pokrajini. In sedaj ne bomo mogli več obiskati tega predela, ker smo pozni. Ne bomo več videli nastale škode. Če bomo sedaj čakali do septembra, oktobra, potem pravzaprav ne bomo več videli škode, ki jo je naredil sneg. In bomo prepozni. Torej, kar nekaj je ukrepov, ki bi jih morali takoj sprejeti. In eh, ne smemo pustiti, da dva meseca mineta brez dela. Gospod Cashman. Hvala, gospa predsednica. Zelo sem zadovoljen, da je v predsedstvu odbora končno bilo zagotovljeno ravnotežje med spoloma. Verjetno bi veliko več storili, če bi politiki manj govorili, zato predlagam, da oba predloga, povabilo švedskemu predsedstvu in prošnja, da se spremeni ime, ne bi smela biti obravnavano, obravnavano pospešeno. Ne smemo hiteti, treba se je obrniti na koordinatorje zato da se morda prihodnji teden lahko pogovorimo z njimi in tudi s predsedstvom. Hvala. Hvala lepa. Gospa predsednica, tudi sam vam čestitam k izvolitvi. Čestitam tudi podpredsednikom. V tem odboru imamo štiri podpredsednike. Kolegici Auken bi rad povedal to, da ni odbor tisti, ki lahko odloča o svojem imenu. Parlament kot tak sprejema to vrstne odločitve. Kolegica Auken, lahko sicer pošljete vaš predlog naprej. Na, obstaja postopek za to vrstne prošnje, ko bo to primerno, se mi zdi, da lahko storite, kar predlagate, ampak ni naš odbor tisti, ki bi lahko kar tako spremenil svoje ime. Imena odborov se določajo na institucionalni ravni. Lahko sprožite postopek za to, da se ime spremeni, vendar pa to ni delo, ki bi ga moral opraviti odbor. Strinjam se z Michaelom Cashmanom, da je treba zadevo preložiti, ampak kolegom sicer čestitamo ponovni izvolitvi, ampak že v prejšnjem mandatu smo se o tem dogovorili. Vse formalnosti so bile že opravljene. Ne gre za neko zamisel, ki bi meni kar tako padla na pamet. Očitno je prišlo do nerazumevanja. Zato mislim, da bi res morali to odločitev preložiti, ker je odločitev pomembna zadeva morda res samo nekatere izmed nas, ampak bo zagotovo jo treba rešiti. Hvala lepa, besedo dajem podpredsedniku, enemu izmed podpredsednikov, ki že ima izkušnje. Gospa predsednica, prisluhnili smo mnenju kolegov in kolegic. Danes na dnevnem redu te točke ni bilo. Zato predlagam, da na sestanku koordinatorjev izpostavimo to temo. Današnji sestanek je bil namenjen ustanovitvi odbora. Niti nimamo na voljo danes toliko časa, gospa Auken. Mandat traja pet let in zagotovo bomo obravnavali tako to vprašanje kot tudi druga. Se strinjam s podpredsednikom, tudi sama bi predlagala isto. Tudi sama sem razmišljala o tem, da bi sklicali sestanek koordinatorjev 26. avgusta, zato da bi še pred prvim zasedanjem odbora, ki bo potekalo 1. septembra, stvari dobro pripravili. Takrat se mi zdi, da bo bolj primerno razpravljati o vseh teh vprašanjih in predlogih. Tudi o imenu odbora bi lahko razpravljali, ali je res smiselno odbor preimenovati ali bomo s tem res zagotovili večjo udeležbo državljanov pri delu tega odbora. Kar pa zadeva odnose s svetom, lahko pošljemo vabilo švedskemu predsedstvu, to je zagotovo zanimiv predlog. In je tudi del naše zamisli o tem, da je treba med institucijami in predsedstvom zagotoviti dobro sodelovanje, da se s tem skrajšajo tudi postopki obravnave posameznih pritožb državljanov. Kot je že rekel kolega, ni nam treba hiteti. O pravem času bomo vse storili na kolegijalen, pravilen način. Treba je upoštevati tudi vlogo, ki jo igrajo koordinatorji iznotraj tega odbora. Zdi se mi, da smo z delom za danes opravili. Hvala lepa še enkrat vsem čestitam tako predsedstvu, novo izvoljenim članom in se vidimo konec avgusta na prvem sestanku.